danes prepričani, da se lahko naslednje leto pojavi podoben problem. Glasovali bomo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu je skupna razprava o letališkem svežnju. Ta skupna razprava zajema tri poročila. Poročilo Artur Zasada, storitve zemljske oskrbe na letališčih Unije. Drugo poročilo je poročilo UGIAS, dodeljevanje sloto na letališčih Evropske unije. Tretje poročilo pa je poročilo Jurga Leichtfrieda z naslovom Uvedba s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije. Najprej gospod Zasada. Izvolite, 4 minuty. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie komisarz. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, spoštovani kolegi in kolegice. Že v začetku bi se rad zahvalil vsem kolegom in kolegicam, poročevalcem v senci, za dolge sestanke, na katerih smo razpravljali o številnih kompromisih, ki smo jih dosegli. Danes smo pred glasovanjem o uredbi, ki se nanaša na storitve zemljske oskrbe. Tukaj ne gre za liberalizacijo sektorja storitev zemljske oskrbe. Naš glavni cilj je, da ta sektor pripravimo na ustrezno raven konkurenčnosti na globalni ravni. Vsi se spomnimo, kako smo pred dvema letoma prihajali domov za Božič. Številni smo ostali na letališčih. Zakaj? Zato, ker je bilo naenkrat posod premalo tekočine za razledevanje. Podjetja, ki nudijo storitve zemljske oskrbe, niso bila pripravljena na takšne vremenske razmere. Sedaj imamo na mizi dokument, s katerim želimo uvesti minimalne standarde za to področje. Med drugim določamo tudi minimalno količino tekočine za razgledevanje, tako da se takšne stvari v prihodnosti ne bodo več dogajale. Vsi, ki naprimer um, čakajo na svojo prtljago, če tam ili, ni bila dostavljena, imajo sedaj boljše pogoje. Med drugim bomo imeli tudi enoten postopek, tako da bo lahko naprimer francosko podjetje brez težav ponudilo svoje storitve v Nemčiji. Imeli bomo tudi enotne postopke za izbiro ponudnika, ki bo deloval na posameznem letališču. Nažalost smo se na razpravah pogovarjali predvsem o tako imenovani liberalizaciji. Vseeno pa se mi zdi, da ne gre za liberalizacijo, gre za odpiranje, konzervativno odpiranje tega trga. Ali lahko govorimo o liberalizaciji, če pa so velika letališča govorila zgolj o povečanju števila ponudnikov storitev za enega? Za 90 odstotkov letališč to tako ali tako ne velja. Takšnih velikih letališč ni tako veliko. Na teh razpravah sem pogosto slišal eh, argumente, ki so se osredotočali na manjše, manjšo kakovost ali kaj podobnega. Ampak to ni res. Imamo točno določene standarde. Če so ti standardi kršeni, potem lahko države članice sankcionirajo podjetja, ki so kršila standarde. Zmanjšanje kakovosti pogojev za delo. Tudi to ni res. socialne pravice zagotavlja ustrezni odbor. Še en argument smo slišali, da bi bilo to lahko negativno za evropska letališča. To ni res. Ta sektor sega v letu 1996. Imamo različne kategorije storitev zemljske oskrbe. Že pred 15 leti so bili določeni del, deli tega sektora liberalizirani. Ampak naprimer eh, sprejem in odprema prtljage, tovora, pošte, potnikov na teh področjih tako ali tako potrebujemo najmanj dva ponudnika storitev. Gospe in gospodje, pogledajte si ta dokument objektivno. Ne pa z vidika tistih, ki bi radi ohranili monopol določenih ponudnikov zemljske oskrbe. V zakup mu je treba vzeti interese milijonov državljanov in državljank. Gospod Udžjas, štiri minute. Hvala, predsedujoči, komisar Kalas, spoštovani kolegi. Tehnične eh, na predvidevanja kažejo, da se bo letalski promet podvojil do leta 2030 in Evropa ne bo zmožna temu slediti zaradi omejenih letaliških zmožnosti. Tukaj gre za velik izziv v močno konkurenčnem prostoru svetovnega letalskega trga, v katerem bo rast letalskih prevozov. Eh, pozitivno vplivala predvsem na regije, kot so Azija, Pacifik in eh, Bližnji vzhod. Jasno je, da Evropa tvega, da bo izgubila precejšen delež svojih letalskih zmogljivosti zaradi omejitev eh, v svojih letaliških zmogljivosti. Zato je treba eh, najti konkretne odgovore za ta scenarij in učinkoviteje uporabljati zmogljivosti, ki so na voljo, ter tako odgovoriti na povečano povpraševanje po prvoznih storitvah. Vemo, da so sredstva omejena, vemo, da je razpoložljivost ozemlja dragocena in da je zato težko razmišljati o novih letališčih in novih uh, stezah. In zato je pravilno dotetoljevanje slotov gotovo pot k konkretnemu in pravilnemu odgovoru. Sloti so kot neke vrste bitje srca, ki dajo organizmu življenje. In uh, zato v predlogu, ki je bil sprejet 6. novembra v odboru za promet, uh, Imamo to pravilo 80 odstotkov, 20 odstotkov ter uh, okrepljena pravila za uporabo teh slotov. Uh, Seveda pa je eh, legitimno možno poseči po sekundarnem trgu slotov tudi eh, v zameno za plačilo. To so ukrepi, s pomočjo katerih bodo letalske družbe lahko uh, eh, prerasporedile slote glede na svoje potrebe. Vsekakor pa bodo izmenjave slotov lahko potegale zgolj pod zelo strogim nadzorom letaliških uh, strokovnjakov. Izmenjava bo morala potekati ob uh, jasnem spoštovanju pravil in v maksimalni preglednosti. Zato smo se odločili, da bomo pregledali podatke uh, um, o finančnih tokovih, ki jih bodo sprožile izmenjave slotov. Kar zadeva ta sekundarni trg, se ravno tako predvideva, da bo del prihodkov, ki bo izhajal iz teh izmenjav, namenjen za sklad, katerega namen je uh, podpora uh, infrastrukturnemu razvoju letališč. In zato, da bi zagotovili lojalno konkurenčnost med upravljavci, moramo zajamčiti popolno neodvisnost eh, letaliških upravljavcev, ki so centralna figura znotraj postopka dodeljevanja slotov, saj upravljajo z dodeljevanjem in morajo pri tem upoštova, upoštevati nediskriminatorna in popolnoma pregledna pravila. Tako uh, bomo morali zagotoviti tudi primerna finančna sredstva za uh, upravljavce letališč in za letalske družbe, zato da bodo lahko popolnoma neodvisno delovali znotraj pravil za dodeljevanje snotov. Še en nov uh, element predstavlja tudi sistem sankcij, uh, kar bodo države članice same natančno um, predpisale. Ta sistem lahko še dodatno izboljšamo. Uh, V zvezi s tem pa smo dobili kar nekaj predlogov sprememb. In sicer to, da se ponovno upošteva zaporednost, kar smo imeli že v prvotnem predlogu, potem pa tudi, da se predvidi eh, pravna obravnava in opredelitev slotov, zato da bo jasno za vse tiste, ki so zainteresirani za dodelitev slotov, eh, eh, vključeni med deležnike, torej tako prevozniki kot letališča kot državljani. In zato se zahvaljujem vsem sodelujočim, vsem poročevalcem v senci in vsem tistim, ki so znotraj odbora močno pripeva, prispevali k uh, pripravi tega besedila. Hvala. Hvala lepa, gospod Lahtfrit, naslednji, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Izhodišče za to poročilo je v bistvu naslednje. Obstaja sum, da so ukrepi za zaščito pred hrupom v Evropi predvsej nezadostni in nekoordinirani. Zato je Evropska komisija podala zakonodajni predlog, ki spremeni to stanje. Zagotoviti želijo neka vrsta enotnost in poskrbeti želijo tudi, da tisti, ki morajo zaupati tem ukrepom, zato ker trpijo zaradi hrupa, in drugi, ki morajo tem ukrepom zaupati, ker so aktivni v tem sektorju, oboje morajo imeti nekaj od tega. Mislim, da je predlog zakonodaje razumen. Situacija je po mojem naslednja. Letališča so vedno bolj natrpana, zato je vedno več problema s hrupom in komisija je morala reagirati. Poročilo nečesa pač ne more storiti. Namreč ne more določiti mejnih vrednosti za ravni hrupa, ne more regulirati, kaj je sprejemljivo in kaj ne, lahko le regulira, kako se bodo ukrepi pripravljali in pristop mora biti seveda uravnotežen na osnovi organizacije za civilno letalstvo ICAO. Vse skupaj mora biti ciljno usmerjeno, če ne bo, potem eh, lahko uvedemo sankcije, med drugimi tudi prepoved nočnih preletov. Največ smo se ukvarjali s tremi vprašanji. Prvo vprašanje je bilo, kako bi počasi odpravili mejno ustrezne zrakoplove. Mislim, da smo našli dobro rešitev, gre v smeri prehodnega obdobja, potem pa bi te glasne zrakoplove počasi odpravili. To je pravi način. Drugo vprašanje je bilo, kaj se bo zgodilo z delegiranimi akti, kako lahko, kaj lahko komisija stori brez sodelovanje Evropskega parlamenta. Tukaj nismo bili enakega mnenja kot komisija. V bistvu lahko rečemo to, kar smo že sklenili v odboru in upam, da tudi na plenarnem zasedanju. Namreč, če gre za politična vprašanja, mora Evropski parlament kot eh, predstavnik državljanov sodelovati pri tem in ne komisija z delegiranimi akti, ampak če gre za tehnične vprašanja, potem seveda lahko komisija z delegiranimi akti ukrepa. In tretje vprašanje, to je bil najtežji problem, je bil naslednji. Namreč komisija je predlagala, da bi lahko nacionalne ukrepe za zaščito pred hrupom tudi odpravila to je napačen pristop. Vsaka država je čisto sposobna, po mojem mnenju, oceniti, ali je ukrep proti hrupu zadosten in koliko teh ukrepov potrebuje. Namreč komisija je že imela nekaj težav na tem področju, mm, gre tudi za postopke kršitve pogodbe, namreč skrbeli pa smo tudi za to, da bo v prihodnosti komisija bolje obveščena, bolje bo sodelovala z organi, ki odločajo, zato da bi poskrbeli za celotno izboljšanje stanja na tem področju. Gospod predsedujoči, prosim še nekaj osebnega. Kmalo bom končal. Ko sem prevzel to poročilo, sem si najprej mislil, da bo to popolnoma nerešljivo. Vendar, v čast mi je bilo sodelovati s kolegicami in kolegi, ki so bili izjemno angažirani, delali so izjemno resno, zato se jim iz srca zahvaljujem. Še posebej pa se zahvaljujem sodelovcem, pristojnim za ta dosje v svoji pisarni. Brez njihovega dela ne bi bilo mogoče doseči tega dobrega rezultata. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Kalas. Prosim, da nam pove, kakšno je mnenje komisije. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, pozdravljeni. Naj vam povem, zakaj je komisija predstavila tako imenovani letališki svežen lani decembra. Poročevalci so že omenili, da je nova letališča nove prestajalne steze, zelo težko zgraditi, težko je razširiti letališče v Evropi. Ampak evropski zračni prostor je natrpan in to bi lahko povzročilo zamude za polovico vseh letov v našem evropskem zračnem prostoru do leta 2030. Zato je komisija predlagala nekaj sprememb v obstoječem uredbi, zato da bi zagotovili boljšo izkoriščanje evropskih zmogljivosti. Najprej, kar zadeva zemljsko skrbo. Zahvaljujem se poročevalcu gospodu Zasadi za vse njegove delo v preteklih mesecih. To je delo, ki prav gotovo ni bilo enostavno. Prepričan sem, da smo pripravili uravnotežen predlog združuje potrebo po večji učinkovitosti in višji kakovosti na evropskih letališčih, s tem, da spodbuja tudi zaščito socialnih pravic. Komisija ne predlaga divje liberalizacije. To je daleč od resnice. Sploh ne gre za divjo liberalizacijo, če bi sedaj prešli z treh ponudnikov storitev za zemljsko skrbo, naprimer na Frankfurtu, na tri To spremljajo številne določbe, ki so bile uvedene zato, da bi okrepili pravice delavcev in zagotovili kakovost. Nekateri trdijo, da bo varnost ogrožena, če bo Evropa prešla z dveh ponudnikov storitev na tri. To ni res. V veliki večini držav članic že imamo tri dobavitelje in varnost ni bila ogrožena. Predlog komisije je skromen korak k odpiranju trga, s tem, da zagotavljamo tudi socialno zaščito in tudi visoke standarde kakovosti. Naj vas opozorim še na naslednje. Leto 2007 je Evropski parlament v resoluciji Jensen komisijo pozval, da pregleda in preuči stanje na področju zemljske oskrbe. V poročilu Jensen ste zahtevali, da bi razmislili o povišanju ponudnikov storitev in tudi merila glede kakovosti naj bi uredili. Komisija se je odzvala, seveda lahko številne stvari izboljšamo in mislim, da te priložnosti ne smemo izpustiti iz rok. Sedaj pa sloti. Hvala, gospod Udžijas, za vse vaše delo. Komisija podpira številne predloge sprememb, ki jih je predložil odbor za promet. Na kratko želim opozoriti na naslednje. Prvič, sekundarno trgovanje. Mehanizmi na tržni osnovi lahko pomagajo zagotoviti, da bodo slote uporabljali tisti zračni prevozniki, ki jih lahko kar najbolje izkoristijo. Slotov pa je vedno manj. Seveda moramo poskrbeti, da bodo regionalne zračne povezave zaščitene. Zato seveda razumem predlagane predloge sprememb o morebitnem vplivu sekundarnega trgovanja na te povezave. Ampak sekundarno trgovanje mora spremljati večja strogost meril za uporabo slotov. Zapletenost dodeljevanja slotov ne sme biti izgovor za to, da bi postavljali ovire delovanju trga. Zahvaljujem se tudi odboru za promet v zvezi z hrupom. Zahvaljujem se tudi poročevalcu gospodu Jurgu Lightfridu za njegovo delo. Poročevalec je sprožil zanimivo politično razpravo. Zračni hrup ustvarja lokalni politični pritisk, ampak vsak ukrep za blaženje vpliva hrupa vpliva na globalno industrijo. In to je bistvo problema. Zračni hrup je lokalno vprašanje, vendar ukrepi za boj proti hrupu so nekaj, kar vpliva na globalno industrijo. Tukaj smo priča boju med lokalnim in globalnim. In še nekaj. Predlagana komisiji na pravica do pregleda bi lahko zagotovila izboljšanje na tem področju. In še na koncu, kar zadeva hrup, komisija ne more sprejeti zapoznele uvedbe predlagane definicije mejno ustreznega zrakoplova. Naj vam povem, gospod poročevalec je to omenil, mejno ustrezen zrakoplov je tisti zrakoplov, ki je najbolj hrupen in to ustvarja zelo veliko hrupa. Če bi kasneje uvedli to definicijo, potem bomo nacionalne oblasti preprosto prikrajšali za ukrep stroškovne učinkovitosti. Hvala lepa, veselim se že zanimive razprave. Kaj sem vam bistvo šur? Pedi... Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa v imenu odborov najprej v imenu odbora za zaposlovanje, gospod Tomasman, izvolite. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsedujoči. 3000 delavcev iz zelo pomembnih služb eh, na letališčih demonstrira tukaj pred Evropskim parlamentom v Strasburu. Pred nekaj tedni so bili v Bruslju. Načrti so, da bi ponovno še bolj odprli trg Oni so proti temu. Njihovih predlogov komisija ni upoštevala. Tudi predloge odbora za zaposlovanje ste zanemarili. V mojem poročilu naj bi zagotovili delovna mesta na letališčih. Radikalno odpiranje trga za vedno novimi ponudniki zaostruje to stanje. Redna zaposlitev je vedno redkejša, veliko več je pogodb o začasnem delu. Delavci morajo razumeti svoje delo, morajo biti ustrezno kvalificirani, ne pa, da se na hitro usposobijo in potem delajo po nižjih plačah. Upoštevati moramo socialne vidike. Evropska komisija je vse skupaj poslabšala in predvideva sicer jasne kompetence, jasne pristojnosti za države članice. Zagotovili naj bi delovna mesta za delavce, ampak na področju izobraževanja, naprimer v členu 34, naj bi zagotovili zaščito pred liberalizacijo. Jutri potrebujemo večino za to, da zavrnemo predlog komisije. Načrt B je poročilo odbora za zaposlovanje. Kolegice in kolegi, Evropa potrebuje socialni obraz. Na deset tisoče delovnih mest na letališčih Evropske unije ima pravico do dobrega, ustreznega plačila in do socialne varnosti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu odbora za okolje gospa Ajela Center. Ja, hvala. Najprej bi želela upravičiti kolego gospoda Andresa Perija iz odbora za okolje, ki je pripravljalec mnenja in v njegovem imenu bi želela povedati, da nam je žal, da se pri eh, mnenju gospoda Lajtvreda, na katerem smo močno in natančno delali, ni upoštevalo mnenje tehničnih lokalnih operaterjev, eh, mnenje, ki so ga podali na forumu. Mislim, da bi bilo to izredno dobro, saj bi prispevalo k bolj popolni sliki. Ravno tako kot eh, ukrepi eh, za zmanjšanje hrupa bi se lahko upoštevali iz tega foruma. In uh, zakaj? Vse to namreč ima učinek tako na lokalni ravni kot na evropski ravni in njihove izkušnje so gotovo izredno koristne za to, da najdemo rešitve za probleme, s katerimi se sooča določena lokalna skupnost, na katere pa se lahko gleda tudi z drugačnih vidikov. In ne nazadnje se bi lahko na ta način dalo bolj uh, pregleden, pregleden upogled v celo problematiko, s katero se tukaj soočamo. In ne nazadnje, kar zadeva zemljsko oskrbo, govorimo o potrebi, da se ohrani tudi socialni svežen. Eh, to je zelo pomembno eh, zato, da se ohrani tu delovna mesta in tako naprej. Hvala v imenu odbora IMKO, gospa Gal Pelc. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, kolegice in kolegi, gospod Zasada, soporočevalec, je predstavil dvojni problem. Prvi del je, da oskrba, zemljska oskrba ni dovolj učinkovita in da ne zmore iti v korak z zahtevami oziroma popraševanjem. Skupaj sva podala predlog za to, da bi izboljšala kakovost storitev po drugi strani pa bi lahko okrepili bolj učinkovito delovanje letališč. Končni predlog odbora TRAN je izboljšava na področju zakonodaje, vendar vseeno je treba rešiti še določene vprašanja. V sodelovanju z kolegicami in kolegi iz odbora INKO menim, da popolno odprtje trga ni potrebno, zato ker to bi še dodatno povečalo pritisk na tiste ponudnike storitev na letališčih. Gospod komisar, zato predlagamo, da za tista letališča, kjer je bil v zadnjih treh letih promet 5 milijonov ljudi ali 3 milijone eh, tovora, da bi mor, ta letališča morala biti predmet nadzora strani komisije, če je upravičeno, da bi imeli tri ponudnike storitev. Vse skupaj bi se potem poslalo nacionalnim oblastem, ki bi preverile, ali je to dejansko treba storiti. Žal ta predlog ni del besedila, ni vključeno besedilo in menim, da bi to lahko znižalo plače, ogrozilo delovna mesta ali bi lahko celo vodilo do slabšega usposabljanja delavcev ali celo do zaposlitve z polovičnim delovnim časom. Zato zakonodaje ne podpiram in ustrezno bom tudi glasovala jutri. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej v imenu ELS. Gospod Fidanca, izvolite. Vorej... Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi. Najprej bi se želel zahvaliti kolegi Udžasu za sodelovanje. M, pri aktu o dodeljevanju slotov na letališčih Evropske unije. Čeprav je bilo tukaj nekaj negotovosti, pa je glasovanje v odboru za promet se obrnilo v pozitivno smer in kaže na korake v pravo smer pri uporabi slotov v evropskem zračnem prostoru. Predvsem nekatere točke so izredno pomembne, sicer ohranitev pravila 80-20 za Mm, upoštevanje eh, zgodovinsko dodeljenih slotov ter preprečevanje dodatnih bremen na tem trgu, na to trajanje mm, eh, slotov eh, ter in pristojbin. Hkrati uvedba učinkovitega sistema sankcij za neprimerno vedenje prevoznikov. Na to preglednejša pravila za sekundarni trg, s katerimi se borimo proti zlorabam in špekulativnim eh, dejanjem se strani prevoznikov. To je izredno pomembno. Eh, izredno pomembno je, da se na ta način bomo lažje izogibali raznim eh, vozlom in oskim grlom. Eh, kar pa zadeva ozemelsko, zemelsko oskrbo, storitve zemelske oskrbe, se strinjam s kolegom za sadom, pa glede na rezultat glasovanja v odboru za promet, mislim, da bi bilo izredno pomembno, če bi besedilo lahko vrnili v odbor in nadaljevali se pogajanji, zato da ne bi um, oškodovali dela, ki je bilo na tem eh, področju že opravljeno, predvsem kar zadeva standarde kakovosti in kar zadeva eh, socialni vidik, o čemer so opozorili tudi v odboru za zaposlovanje. Mislim, da mm, bi morali to priložnost izkoristiti do konca. Hvala. Hvala lepa v imenu socialistov. Gospod Said Alkadrao, izvolite. Kolega, zakaj vam to bi hina? Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Najprej se zahvaljujem poročevalcem in poročevalcem v senci za njihovo delo. Mislim, da smo opravili izjemno dobro delo, seveda pa nas čaka še predvsej stvari, ki jih moramo urediti. Več je predlogov in naša skupina ima drugačne stališče kot številni drugi. Gospod Leichtfried, je dosegel dobro ravnotežje glede hrupa, zato da bi imeli minimalne ukrepe, zato da preprečimo onesnaževanje s hrupom. To je zelo dobro. Po drugi strani pa moramo upoštevati še načelo subsidijarnosti, zato da bi upoštevali rezultate lokalnih, včasih zelo občutljivih pogajanj. No, mehanizem, ki je bil predlagan za to, da ne bi oslabili dodeljevanje slotov, da bi okrepili vlogo koordinatorja, zato da bi oblasti spodbudili k temu, da ponovno vlagajo sredstva v razvoj letališča. To je dobro. Sami pa si želimo, da bi šlo vse skupaj še dlje, da bi bili bolj prožni, da bi vse skupaj bilo bolj optimalno, kot je ta trenutek. Gre za korak v pravo smer, ampak lahko storimo še več. Kar zadeva liberalizacijo storitev zemljske oskrbe, naj čisto jasno povem naslednje. Kot socialisti in demokrati ne moremo sprejeti predloga komisije, niti predloga poročevalca. Če povečamo število ponudnikov storitev, bomo ogrozili delovna mesta. Po našem mnenju ni potrebe, da bi se tako usiljevali. Gre samo za vprašanje kakovosti nekatere države, članice imajo manjša letališča, neki ponekod je manj ponudnikov storitev, drugot je več ponudnikov storitev. Mislim, da bi morali zadeve pustiti državam članicam. Zato bomo prosili za zavrnitev tega. Naj pa povem, da smo še vedno pripravljeni na pogajanja, če se bodo upoštevali naši pogoji in naše zahteve pravila, o katerih trenutno govorimo, niso posebej dobra, ampak to, kar je danes pred nami, je nezadostno in glasovali bomo proti. Hvala. Hvala lepa. V imenu skupine Alde, gospod Klinc, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mikrofon, prosim. Herr Kommissar, liebe gospod komisar, kolegice in kolegi. Države članice imajo že danes možnost, da same odločajo, kako daleč bodo liberalizirale storitve zemljske oskrbe. Številne so to zelo izkoristile, druge manj in zato seveda obstajajo razlike med zgoščenostjo storitev. Komisija želi to vrzel nekoliko zmanjšati. Upa, da bo z več konkurence izboljšala kakovost in tudi udobnost za potnike. Zaenkrat je vse lepo in prav, ampak poročevalec gre še naprej, želi radikalno liberalizacijo. Kot, liberaliz, kot liberalec sem za liberalizacijo, ampak le, če bo to namenjeno lastnemu cilju. In tukaj imam svoje težave. Iz lastnih izkušenj vem, da ne gre za število ponudnikov storitev zemljske oskrbe, ampak gre za to, kako delavci delajo, kako so kvalificirani, kakšni so njihovi, kakšni so njihovi delovni pogoji in koliko užitka imajo pri delu. Tukaj vidim težave, zato mislim, da tukaj ne smemo kar na slepo liberalizirati trga, zato sem kritičen. Sicer lahko sprejmem omejeno povečanje liberalizacije, kakor predlaga komisija, seveda pod pogojem, da države članice v. Uh, zadnji fazi odločajo, seveda ob upoštevanju posebnih lokalnih odnosov. Razlike med posameznimi letališči so velike, to poznam iz lastnega letališča. Moj, moje letališče Frankfurt je pred kratkim odprlo novo progo in takrat je mm, bilo podobnih problemov sicer veliko, ampak povedati želim, da moramo vedno upoštevati lokalne odnose in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 liberaal te zijn, maar vervolgens gooit u de. Če bomo še naprej liberalizirali vse skupaj, bomo morda zaprli vrata nadaljnemu razvoju. Rekel je, da si tega ne želi in da cela ne bomo dosegli. Cilj pa je liberalizacija. Kar zadeva predlog odbora za zaposlovanje in, od, in predlog poročevalca, mislim, da bomo storili točno to, kar predlaga gospod Klinc. Namreč, da bomo imeli zmerno liberalizacijo brez vojn. Sploh ne vem, zakaj ste proti. Razložite, prosim. O vojni prav gotovo nisem govoril. Mislim, da moramo zmerno postopati k cilju liberalizacije. Vedno moramo upoštevati lokalne specifične značilnosti med posameznimi letališči. Letališča so si med seboj različna. Če sem na, v Frankfurtu, vem, da je zadeva takšna, kot je, več je pristajalnih stez, ampak tretji terminal še ni niti v izgradnji. Ta terminal 3, ki bi ne vse skupaj zaokrožil, Ne morem že kar sedaj dejati, da bi liberalizirali vse poprek, da bomo podvojili število ponudnikov storitev, vse skupaj bi potem bilo kontraproduktivno. Zato mislim, da bi morali predvsem zahtevati kvalifikacije in razumne pogoje dela, zato da zagotovimo ustrezen nivo storitev. Hvala.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 letališče v Frankfurtu. Res je, tam sta le dva ponudnika storitev. En pokriva 85 odstotkov storitev, drugi pa 15 odstotkov. V svojem predlogu spremembe sem predlagal tri, da bi torej povečali število ponudnikov storitev z dveh na tri. To ni povečanje za 100 odstotkov, ampak za 50 odstotkov. Sedaj pa socialna vprašanja. Mislim, da smo vsi že bili priča tisočim sindikalistom, ki so protestirali pred parlamenti. Srečal sem se z njimi po koncu protestov. Veste, kaj so mi dejali? Da želijo, da se ta dokument vrne v odbor za promet. Blue card you have. Modri karton imate vedno pol minute, prosim. Ja, ich glaube, ich glaube v zvezi s tem, kar je povedal gospod Zaseda, sloh ni treba podati odgovora, to je bil bolj komentar, ne pa vprašanje. Mislim, da smo izvali dobra posvetovanja, države članice bodo lahko v skladu z lastno delovno pravno zakonodajo uvajale ukrepe. Še enkrat lahko samo ponovim tisto, kar sem že povedal. Namreč, dokler bodo lokalni odnosi takšni, da bi bila razširitev z enega na dva ponudnika storitev nemogoča, potem mislim, da pač tega ne smemo storiti. Počakati moramo, da bo prišel pravi čas, da bo to izvedljivo. Takšno je moje mnenje. Fandalenur. Gospod Fandalen. Ja, voorzitter, wat er nu gebeurt is eigenlijk de omgekeerde. No, gospod predsedoči. Se je vse obrnilo na glavo imamo težavo v Frankfurt, Frankfurtu in zato liberalec gospod Klinc preprečuje napredek v Evropi. Noče odpreti tega zaprtega trga. To počnete. Vzeli ste specifičen problem in sedaj ga razširjate na celotno Evropo. Storiti bi morali ravno sprotno. Prosili bi za predlog spremembe, za minimalno plačo. Če bi imeli takšno plačo v Nemčiji, potem težav ne bi bilo. Vse te stvari bi lahko podprli s podporo liberalcev. Sedaj pa se liberalci odločajo za svojo lastno pot. Prosim za odgovor. Čisto odkrito moram povedati naslednje, gospod spoštovani kolega. Nisem dejal, da bi morali vsa letališča urediti po vzoru Frankfurta. Ne, ampak države članice morajo imeti možnost v skladu z lokalnimi okoliščinami odločati če bodo drugi rekli, da so tako opremljeni, da lahko podvojijo število eh, ponudnikov storitev, v redu, ni problema. Galer ur, kvet kazike še. Gospod Galer, in to bo zadnje vprašanje, zadnji prispevek. Mikrofon, prosim. Herr Kollege van Dalen. Gospod van Dalen. Ali vam je znano, da v skladu s trenutnimi pravili lahko liberaliziramo vse, kar je mogoče? Only... Gospod Galer, modri karton je zgolj za govornika, ne pa za nek nekoga, ki je že uporabil modri karton. Takšno je pač pravilo, se upravičujem. Kakorkoli že, hvala za zelo dejavno razpravo, kolegi. Hvala tudi govorniku da je pripravljen za podajanje odgovorov. Sedaj bomo nadaljevali Eva Lichtenberger v imenu zelenih. Najlepša hvala, gospod predsedoči, kolegi in kolegice. Težko je izboljšati slab predlog, ampak mislim, da se je poročevalec eh, potrudil po najboljših močeh. V odboru je bil predlog o storitvah zemljske oskrbe zavrnjen, ampak imamo zelo težko situacijo, premalo izobraževanja, majhne plače in tako dalje. Vse je usmerjeno v manjše stroške. Mislim, da je vse to nesmiselno. komisija je vseeno želela, da se ta predlog spreme v odboru. Ampak mislim, da enkrat, ko je odločitev sprejeta, jo je potrebno spoštovati. Hrup, svetovna organizacija za zdravje, svetovna zdravstvena organizacija, je že pokazala, kako nevaren je hrup, tako po dnevi, kot tudi po noči za državljane in državljanke resnično škodi zdravju vseh, še posebej tistih v bližini letališč. Namesto boljših pogojev za življenje, tisti, ki govorijo, ki, ki živijo blizu letališč, komisija želi zgolj eno. Želi sodelovati pri omejevanju regionalnih slotov. Če nek operater reče, da je bil prikrajšan za nekaj. No, takšen pristop je napačen. Evropska unija ne slika v pravi loči. Razen, če bomo to točko izglasovali iz predloga, potem zeleni tega ne bomo mogli podpreti. Omejevanje dela zaradi onesnaženja s hrupom, vse skupaj preveč zapleteno. Mislim, da se ne bi smeli, ne bi smeli eh, osredotočati na interese lobistov. Najlepša hvala. Gospod van Dalen, vam želi postaviti vprašanje. Boste odgovorili? Ste pripravljeni odgovoriti na ta modri karton? Gospod van Dalen, imate pol minute. Kar klik imam. Hvala, gospod predsedujoči. Neverjetno je, da je očitno gospa Lichtenberger izgubila ves razum. Naj jo citiram. Iz slabega predloga ne moremo dobiti veliko. Kaj pa imamo sedaj? Najslabši predlog, ki ga v Evropi imamo, je bil evro in sedaj ga že dolgo in dolgo poskušamo popraviti vrnimo se v odbor za promet in izboljšamo ta slab predlog, tako pravite. Ne moremo tako postopati, sedaj se skrivate in govorite. No, najlepša hvala. No, ne vem, če je bilo tukaj kakšno vprašanje. A želite, da vrnemo evro v odbor in o tem ponovno razpravljamo ali govorite o letališkem svežnju? Ne vem. Težko je odgovoriti na vprašanje, ki to sploh ni. Ampak naj povem naslednje. Ta filozofija ekonomskega uspeha kot edinega cilja je napačna inherentno napačna. Naša filozofija mora biti uravnotežena. Gospod Pelc. A nagyszerű aktivitását ebbe a témába, de tisztelettel kérem el. Hála. Prosila bi predsednika, da ne podaja časa za govor vsem tem govornikom, saj bi te komentarje morali poslušati v odboru, ne pa sedaj. Če prav razumem, kritizirate moj način predsedovanja. No, očitno se številni strinjate, glede na to, da ste ploskali. Imate pravico do postopkovnega vprašanja, ampak prosim, bodite resni. Imam postopkovno vprašanje kot odgovor gospe tam le zgoraj. Bil sem poročevalec v Senci na temo storitev zemljske oskrbe in vse, kar sem lahko, sem naredil v odboru za promet, da bi se izognil razpravi tukaj. Uporabil sem modri karton, živimo v demokraciji, imam svojo demokratično pravico, da zastavim vprašanja tudi tukaj na plenarnem zasedanju, tako kot sem to počel v odboru. Ne morete me ustaviti. Right, da, mislim, da imate prav. Kakorkoli že predsedujoči je tisti, ki sprejme ali pa zavrne dodatne modre kartone. Sedaj bomo nadaljevali z mnenjem evropskih konzervativcev. Jacqueline Foster. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvalila bi se rada vsem poročevalcem, ki so upravili odlično delo. Komentirala bi rada poročilo o storitvah zemljske oskrbe britanski konzervativci smo zgodovinsko podpirali liberalizacijo. Izkušnje pri nas kažejo na velike uspehe. Mislim, da se ne bi smeli bati konkurence. A kljub temu imamo resne težave, o katerih so govorili kolegi in kolegice. To ni razlog, zakaj ne bomo podprli tega poročila. Rada bi govorila o drugih elementih. Nihče se, na primer, ne bi ne strinjal, da so visoki standardi nujno potrebni za vsako komercialno letališče, ampak sedaj imamo minimalne zahteve na desetinah straneh. Vsi bi se radi izognili stroškom. Na to imamo zahteve za pogodb, za pogodbenice ki dajejo, ki omogočajo storitve drugim podjetjem. Kaj, kaj pa naredijo z vsemi tistimi zaposlenimi? Pred desetimi leti sem že obravnavala to temo in tokrat je bilo vse skupaj enako zahtevno. Vedno sem spraševala komisijo, kakšni so njihovi odgovori na vprašanje v zvezi s sloti, ampak odgovora nisem dobila. Kapacitete letališča v Evropi so majhne. Ampak ne moremo uporabiti takšnih eh, prezahtevnih ukrepov. Pri nas imamo sistem, ki na letališču hitro že dolgo dobro deluje. Slot je zgolj nek element, s katerim trgujemo. Mislim, da nihče ni proti reviziji lokalnih pravil. Mislim, da se ta pravila lahko prilagodijo. Vse pa je odvisno od regulatorjev in tistih, ki upravljajo sloti. Imam tri minute, gospod predsedujoči, tri minute. Hvala. Trenutno pravilo 80-20 je popolnoma v redu. V ekstremnih okoliščinah se je načelo uporabi ali pa izgubi slot dobro izkazalo. In sedaj smo pri poročilu o hrupu. Hrup se vedno nanaša na načelo subsidijarnosti. Bojimo se, da smo to sedaj iz direktive prenesli v preveč eh, preskriptivno uredbo. Vsi registrirani ponudniki storitev in tisti, ki letijo v Evropo, se strinjajo z uravnoteženim pristopom v standardih ICAO po mojem mnenju se s takšnimi standardi ne bi smeli kar tako igrati. Na koncu bi rada dejala, da imamo še druge težave. Zmotili ste me, zato sem izgubila nekaj časa. Devet mesecev smo porabili za ta sveže in večina ljudi ni zadovoljna z različnimi sklepi zaradi različnih razlogov. To so zelo resne zadeve, smo globalni trgovalci in ne smemo dopustiti, da nas evropska pravila priklenejo na tla. Tudi zaradi tega ne bomo podprli poročil o slotih in o hrupu. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospa Foster. Oprostite, da sem vas prekinil eh, prej ampak prišlo je do nesporazuma, očitno, ker je na mojem seznamu pisalo, da imate na voljo minuto in pol. In zato, kot vidite, sem se odkupil s tem, da sem vam dovolil, da ste govorili nekoliko dlje časa. Vsekakor pa vas prosim, da mi uh, oprostite, ker sem vas prekinil. Sedaj ima besedo gospa Sabine Wills. Minuto in pol imate na voljo. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Odbor za proračun je že večkrat zavrnil predlog komisije v zvezi z storitvami zemljske oskrbe. Predlagam, da tudi jutri na plenumu predlog komisije zavrnete. Prosim, da sledite navodilom pristojnega odbora. Sprejem tega predloga bi vodil do plačilnega dumpinga na letališčih in ogrozil bi varnost letalskih potnikov. Konkurenca ne sme potekati na osnovi nižanja plač. Človek mora biti sposoben dostojnega življenja brez dodatne pomoči države. Varnost potnikov in zaposlenih na letališčih in v zraku ni zaston. In sedaj prehajam od delavcev na stanovalce blizu letališč. In stanovalci blizu letališč vedno bolj trpijo zaradi vedno večjega hrupa. Države članice morajo v skladu z lokalnimi danosti odločati na lokalni ravni. Deseti člen v zvezi z nadzornimi pristojnostmi komisije je treba zavrniti. Sprememba mm, delovanja letaliških stez mora biti prvi ukrep za to, da zaščitimo pred previdnim oziroma pretiranim hrupom. Zdravje je najpomembnejše. Hvala. Hvala. Eh, gospa Foster je pregovorila v imenu skupine EKR, sedaj pa dobi besedo gospod Speron v imenu skupine uh, eh, EDS. Hvala, predsedujoči. Torej, glede slotov, ki so predmet tega ukrepa, moram povedati, da ti ne smejo postati inštrument za utrevanje privilegijev in eh, ustaljenih eh, položajev, ampak eh, morajo biti inštrument za pospeševanje konkurenčnosti ehm, med letalskimi družbami in tudi ob upoštevanju potnikov. Potem pa kar zadeva hrup. Dejstvo je, da eh, tisti, ki živijo v bližini letališč, ne smejo trpeti zaradi neušečnosti povezanih s hrupom zaradi obratovanja na letališčih. Vendar pa um, je treba na to pogledati nekoliko bolj oddaleč, tudi s časovne razdalje in se je treba vprašati, koliko ljudi se je odločilo za preselitev v bližino letališč, kljub hrupu in vsem drugim všečnostim, ki jih to eh, prinaša s seboj. Eh, gospa Foster, eh, vam ponuja modri karton ali ga sprejemate. Gospod Speroni, gospa Foster. Rada bi vprašala, če se gospod Peroni strinja z mano. v zadnjih letih so bili to razlogi za visoko raven hrupa v prebivališčih blizu letališča. A verjame, da bi morali ukrepati proti lokalnim in eh, regionalnim vladam, da ne bi več gradili v bližnjem letališču. Ja. Če govorimo o lokalnih organih. Je treba za vsako posamezno državo ugotoviti, kateri organi so za to pristojni. V nekaterih državah so za to pristojni mm, lokalni organi, drugot pa centralni. Ampak samo v razmislek. Nek lokalni organ lahko izda gradbeno dovoljenje, potem pa je zainteresirana oseba tista, ki je sprejela odločitev, da bo gradila in se preselila v bližino letališča. E, lokalne oblasti gotovo nikogar ne prisilijo k temu, naj gre živeti e, eh, v taka območja. Ja, gospod Speroni je strokovnjak za ta vprašanja, zato gotovo ve, o čem govori. Sedaj pa v imenu imenu neodvisnih poslancev, gospod Mölcer, izvolite za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsi vemo, da so časi za evropska letališča zelo težki. Vedno več mm, letalskih družb propada zaradi visokih cen goriv. Poceni letalski prevozniki se umikajo iz poceni letališč in um, velika letališča se prav tako v težavah vse zaradi prepovedi preletov in tako naprej. Ali bo otvoritev trga na področju storitev zemljske oskrbe vodila do večje učinkovitosti? Ne vem, o tem dvomim. Zaenkrat izkušnje kažejo, da prizadevanja za liberalizacijo nimajo vedno želenega učinka. Sicer ne bodo imela nova pravila enakih vplivov na vsa letališča, pa vendar preprečevati moramo tudi plačilni dumping. Kar zadeva slote glede uh, eh, pristajanja, tudi tukaj nas čaka še nekaj dela. Boljše obravnavanje slotov in boljše trgovanje sloti je prav tako nekaj, kar bi morali izboljšati, ampak ta predlog k temu ne bo pripomogel. Hvala. Eh, Modri karton gospoda Leitfrida, ampak kot vidim, je to poročevalec in zato se nam ne zdi primerno, da bi vam to odobrili. Kot poročevalec imate čas za besedo, vendar se ne zdi primerno, da bi uporabili modri karton uh, za kolege, ki se sedaj vključujejo v razpravo. Sedaj smo um, končali s kolegi, ki so spregovorili v imenu političnih skupin, sedaj pa imamo dolg seznam kolegov, ki bodo spregovorili v lastnem imenu. In najprej gospod Galer, dve minuti, izvolite. Komisar. Gospod komisar, hvala. Celoten letališki svežen je neuspeh. Zato je Evropski parlament pokazal zobe, ponekod smo celo prav ugriznili. Obstaja upravičena skrb strani vseh, da komisija ponekod pretirano posega v načelo subsidijarnosti. Res je, obveščeni boste glede omejevanja eh, delovanja lahko se izrazite in lokalne oblasti lahko to upoštevajo, to pa ni treba. To je tudi odločujoče, kjer pride do hrupa, je treba to obravnavati na lokalni ravni, kar zadeva storitve zemljske oskrbe. Če bo potrjen predlog odbora, da bi vse skupaj zavrnili, potem predlagam, da to umaknete. Namreč s tem ne boste dosegli tega, kar si želite, da bi imeli več kakovosti zaradi več ponudnikov. Ne, več bo sicer konkurence, vendar delovna mesta bodo ogrožena. Ne boste dokazali, da liberalizirano letališče bolje deluje kot letališče samo dvema ponudnikoma. Že liberalizirani del storitev zemljske oskrbe jasno kaže, kam vse skupaj gre v smislu plač. Tudi tukaj nisem prepričan. Prepričan pa sem, da mnenje in glasovanje v odboru za promet pove svoje, temu moramo slediti. Če bomo to zavrnili in če bomo zavrnili tudi zakonodajno resolucijo, potem mislim, da bi morali vse skupaj umakniti z dnevnega reda. Sem pa zato, da bi pripravili previdno zastavljen predlog, ki bo posvečen izboljšanju kakovosti. O tem moramo razmišljati, vendar ne na osnovi prisiljene liberalizacije in dumpinga plač. Hvala. Hvala. Dve minuti in pol ima na voljo gospod Fleckenstein. Izvolite. Order, Kot postopovno vprašanje, kateri člen v pravilniku citirate za to postopovno vprašanje? Celoten sklop pravil. Gospod predsedujoči, naslednje sem ugotovil. Nič Eh, niste imeli proti, ko sem se prej desetkrat javil za modro karto. S tem nimam problema. Ampak gospod Mölcer se je uh, javil, potem pa je zapustil dvorano. Sloka ne zanima, kako poteka razprava, zato nisem želel čakati na to, da dobim besedo kot poročevalec. Takoj, ko sem uh, slišal gospoda Mölcerja, sem ga želel nekaj vprašati, preden nas zapusti, kajti njegov čas je očitno zelo dragocen. Uh, uh, uh ponente eh, reconocerá usted que no es una cuestión de orden. No. Mm, glede na to, da ste gospod poročevalec to, kar ste ravno kar povedali, strinjali se boste, da tukaj ne gre za vprašanje v zvezi s poslovnikom. Eh, poslovnik je treba uporabiti tako, kot sem ga sam. In sam kot predsedujoči v primeru postopka modrega kartona skušam izredno strogo upoštevati poslovnik, zato da ne bi spremenili časa, ki ga imajo na voljo določene politične skupine, eh, tako da dobijo za prispevek čas druge skupine in tako uporabijo več časa, kot bi ga sicer imeli na voljo. Sedaj ima dve minuti in pol gospod Flekenstein. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. O storitvah zemljske oskrbe že precej dolgo govorimo, gospod za sada ima prav. Liberalizacija se je izvedla že leta 96, ampak imela je strahovite posledice za plače in za delovne pogoje delavcev. Danes govorimo o uredbi, v središču katere je ukrep, ki bi prisilno uvedla tretjega ponudnika storitev. Če letališča to želijo, tako ali tako to lahko že storijo. In potem bi v nekaterih pogojih, v nekaterih primerjih usilili še četrtega. Tako pač ne gre. Socialdemokrati pravimo, da brez ustreznega jamstva za delovna mesta tega ne bomo sprejeli. In želimo prehodno obdobje, želimo tudi kolektivno pogodbo in minimizacijo hčerinskih podizvajalcev, prav tako pa želimo, da se obdrži minimalne standarde zaenkrat ni tako, zato z nami ne bo prišlo do prisilne liberalizacije. Vse skupaj tudi ni nek avstrijsko-nemški izum, ampak to je rezultat dela eh, sindikatov vseh letaliških delavcev. Po našem mnenju, s tem ukrepom ne bomo dosegli cilja. Na koncu želim povedati še nekaj. Gospod komisar, v časopisu European Voice so vas na Miklauževo citirali, da ste razočarani, ker letalske družbe niso aktivno lobirale. Dejali ste, da so letalske družbe to želele, vendar niso lobirale. Ampak, kolegice in kolegi, gospod podpredsednik komisije se v časopisih pritožuje, da nas eh, zainteresirane strani niso dovolj lobirale, nas, evropskih poslancev. Gospod komisar, povem vam lahko, da so lobirali primeri, ampak niso me prepričali. Imenuje so Miller, Kovač, Gonzales in ostali, drugi so bili eh, svojimi prijatelji tukaj in 3000 in več jih je bilo. Protestirali so zaradi slabih delovnih pogojev. Oni so me prepričali. In tako ne bo šlo. Eh, eh, gospod Casada je prosil za uporabo modrega kartona, pa glede na to, da je poročevalec, mu tega ne bom odobril. Medtem pa bom to odobril gospodu Pirkerju. Zato me zanima, ali želite, gospod Fleckenstein, odgovoriti kolegi ki je dvignil modri karton. Izvolite, 30 sekund. Hvala lepa, gospod Fleckenstein. Vsebinsko se strinjam z vašimi predlogi v zvezi s storitvami zemljske oskrbe. Vprašanje pa je, kakšne bodo posledice za vas oziroma za socialiste. Moje vprašanje je naslednje. Ali boste jutri tudi zakonodajni predlog zavrnili na glasovanju? kajti strani odbora je bilo tako že predlagano. Ja Vprašanje je bilo kratko in natančno odgovor tudi. Ja. V redu, gospod Tremosa, minuto in pol imate sedaj na voljo. Ich möchte sagen, uh, vielen Dank. Kolegice in kolegi, zahvaljujem se vsem sodelavcem za dobro sodelovanje in tudi hvala našemu prijatelju Jurgu Lightfriedu, sedaj pa angliščina. Uh, Spoštovani kolegi in kolegice, glede hrupa, kot sem dejal v začetku, še vedno verjamem, da člen o pravici do nadzora, ki ga predlaga komisija, predstavlja pozitiven element. Napačno smo ga razumeli. Vem, da je to zelo politična zadeva za številne eh, avstrijske in nemške kolege v tem parlamentu. Ampak Evropska komisija je predlagala, da nadzira in pregleda proces, ne pa vsebino ter končno lokalno odločitev. Brez tega ukrepa so deležniki v nevarnosti, da bodo ukrepi sprejeti prehitro in da bodo škodovali celotni situaciji. Glede predlogov sprememb spoštujem eh, in podpiram 44, 48, 45, ki sta enaka. Ti predlogi sprememb se nanašajo na drugi člen. Upoštevati bi morali stroške in to kot liberalci podpiramo že od začetka. Ti predlogi sprememb izboljšujejo trenutno besedilo predloga sprememb 45 in 49 po mojem mnenju še vedno nepravilno odražata uravnotežen pristop IKA. Minimiziranje hrupa pomeni, da projekti izolacije in eh, planiranja uporabe zemljišč ne bi, morali, ne bi mogli potekati. Hvala. Najlepša hvala minuta in pol, gospod Kramer. Hvala lepa. Zelo sem se veselil, ko smo začeli govoriti o hrupu. Menili pa smo, da bomo, tako kot pri izpustih, dobili minimalne vrednosti, nad katere ni mogoče iti. Ne, to se ni zgodilo, ampak komisija si je vzela pristojnosti, da se odloča o tem, kaj bodo storili. Prepriče, predstavljajte, si, kaj bi se zgodilo pri Frankfurtu, naprimer. Že desetletja se borijo za to, da bi imeli zaščito pred prekomerno stopnjo hrupa in po desetletjih pogajem bi dobili končno dogovor, potem pa bi prišla komisija, dejali bi ne, ne, ne, mi bomo to razveljavili, nam je pomemben samo dobiček in bi odpravili prepoved nočnih preletov. Vi bi morali biti zaščitniki ne samo pogodb, ampak tudi državljanov ne, sami želite podati mnenje in potem bodo morda hm, sodišča odločila celo, da ima komisija prav, da je dobiček na prvem mestu in da ljudje niso pomembni. Če vam gre za denar, vam bom povedal še nekaj. Letališke družbe iz blagajne davkoplačevalcev dobijo vsako leto 30 milijard dolarjev, zato ker ne plačujejo davek na kerozin in ne plačujejo niti drugih dajatev. To ni zaston, to plačujejo davkoplačevalci. 30 milijard evrov dobijo vsako leto. Če bi imeli 30 milijard evrov in bi jih vložili v železnico, potem bi lahko zgradili izjemno železniško omrežje in ne bi bilo nobenih izpustov to je balon, tako kot je bil balon na področju nepremičnin v Španiji. Mislim, da bi morali zagotoviti konkurenco pošteno za vse, ali plačujejo vsi, ali ne plačuje noben. Kajti drugače koristimo samo tistim, ki uničujejo podnebje in škodimo ljudem. To je vaša naloga za ljudi in za vse. Hvala. Metru. Najlepša hvala, gospod Kramer. Presegli ste vas čas za govor. Poglejte si uro. Nisem vam želel dati eh, besede do konca dni, ampak tako je pač prišlo. Gospod Vandale. Prometni sektor bo pridobil s pomočjo evropskega notranjega trga več pravične konkurence, prosto gibanje oseb in blaga. To je pomembno, res je. Imamo pa določene dele trga, ki so starinski, ki so preveč zaščiteni in to je škodljivo, naprimer, za storitve zemljske oskrbe. Še posebej v Frank Frankfurtu potrebujemo novo zakonodajo, novo politiko. Komisar Kanas je pripravil nov predlog za to, da bi dodatno odprli trg. Nažalost, socialisti in številni nemški člani v odboru za promet pritiskajo na sindikate in zavračajo predlog. S tem postavljamo še več birokratskih ovir za delo vseh. Potrebujemo odločitve, ki bodo sledile interesom uporabnikov, potnikov. Vsi bodo pridobili, če se bo trg dodatno odprl in Predlog komisije nam dovoljuje ustrezen manevrski prostor. Gospod predsedujoči, upam, da bomo jutri, ko bomo o tem govorili na plenarnem zasedanju, lahko spremenimo ta predlog. Resnično si zasluži možnost, da o njem ponovno razpravljamo. Komisija bi morala imeti priložnost za to. Poročevalci so naredili vse za to, da bi dosegli uspeh. Upam, da se bomo o tem lahko pogovorili jutri. Tengo dos, dos tarjetas, dos dva modra kartona. Gospod Galer je eden, ki mu ne bom dal besede, ker je že govoril, potem pa gospod eh, Liberacki. Torej, ali želite postaviti vprašanje ali želite obdržati svoj čas za besedo, ki naj bi ga imeli malo kasneje? No Nisem vas slišal, mikrofon ni bil vključen. Želim imeti 90 sekund.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 letališkega nadzora. Po mojem mnenju je pomembno spremeniti pravila za določanje slotov na letališčih. S tem bodo imeli tudi novi ponudniki možno, da se odeležijo delovanja na tistih najbolj polnih letališčih. Specifična lasnost slotov je njihova sezonska narava potrebujemo evropskega koordinatorja in večjo preglednost pri določanju slotov. Potem, ko sem se posvetoval o tem strokovnjaki, menim, da je rezultat, ki smo ga dosegli, dober, uredba pa je zelo uporabna. Še en komentar na besede gospoda Vandalena. Po mojem mnenju, sindikati niso vaši voljivci. Upoštevajte to. Drugače naslednjič ne boste izvoljeni. Senor Matijo Groš. Ja, gospod grosch hvala lepa gospod predsedujoči letališki sveženj je dejansko bil deležen veliko razprav sem koordinator v skupini ALS e bilo je težko zato bom poskusil v svojem jeziku v nemščini poskrbeti za nekaj nijans najprej kar zadeva hrup v zvezi z hrupom se zahvaljujem poročevalcu namreč poročilo je dobro mislim, da je dosegel dober rezultat. Gre pa za to, da bi spoštovali številne dogovore, ki so bili sprejeti na lokalni ravni, kar zadeva okolje, kar zadeva stopnje hrupa in tudi kar zadeva spoštovanje prebivalcev. Prihajam iz regije, kjer so v to uložili številne milijone evrov in prebivalce, delavce in ponudnike storitev smo vključili v zelo dober sporazum. To bi si morali prizadevati tudi druge. Želim si še izboljšave. Najbolj me skrbi zloraba slotov in tam moramo izboljšati tudi preglednost. Kar zadeva storitve zemljske oskrbe, povedati želim naslednje. Tisto, kar je bilo sprejeto leta 1996, ni bilo posebej dobro. Nismo imeli min, minimalnih standardov, ni bilo nobenih standardov glede kvalifikacij, niti glede nadaljnega izobraževanja. Sedaj želimo izkoristiti to priložnost. Tudi vi bi lahko to povedali tistim 3000, ki so zunaj. Če imamo to priložnost, potem bi lahko to priložnost izkoristili za to, da vrnemo vse skupaj nazaj v odbor, da zadevo predelamo in izboljšamo. Sedaj imamo priložnost. Ne gre za drastično liberalizacijo trga. Gre za liberalizacijo iz dveh na, tra, na tri ponudnike storitev. To vpliva samo na nekatera letališča. Mislim, da moramo biti pošteni do državljanov, ne pa pretiravati. Tudi strani določenih kolegov se mi zdi, da govorimo podobno kot v direktivu v zvezi s poštnimi storitvami. Tam nismo toliko mislili na pismo noše, tukaj pa so delavci v prvi vrsti. Mislim, da nismo pošteni do državljanov. V odboru smo imeli dobro razpravo, upam, da bomo imeli dober rezultat in da bomo zagotovili boljše delovne pogoje za vse. Mikrofon je bil izključen. Tempo, eh. Svoj čas ste izkoristili. In sedaj ima dve minuti in pol na voljo gospod Sasoli. Hvala, predsedujoči. Danes je v Evropi zelo velik delež svetovnega letalskega prevoza in eh, v prihodnosti bo položaj gotovo še slabši. Naši predpisi in naše strukture pa ne bodo kos temu izzivu. Besedilo, o katerem bomo glasovali jutri, gotovo prinaša izboljšave z več vidikov. Eh, lokalni predpisi, zahvaljujoč katerim bodo letališča bolj fleksibilna pri uporabi slotov in bodo lahko zagotovila boljšo izrabo letaliških zmogljivosti na to sekundarni trg za slote, s pomočjo katerega se bo lahko zagotovilo boljšo izrabo letaliških zmogljivosti. In po drugi strani pa se ob tem besedilu moramo soočiti z določenimi vidiki, ki so nekoliko bolj zaskrbljujoči za prihodnje. In zato bi želel poudariti, da moramo morda biti nekoliko pogumnejši, moramo se zauzemati morda za mm, bolj eh, globoke predpise, s pomočjo katerih bomo rešili problem eh, pravilne uporabe letaliških zmogljivosti. In tukaj omenjam pravilo lose it or um, lose it. In dejstvo je, da je treba vsakih 8 do 10 let ponovno pregledati to vrstne predpise in gotovo bomo takrat zaradi poraslega letalskega prometa v velikih težavah. Uh, danes imamo še možnost, da um, naredimo kakšen korak naprej, vsaj imeli bi to možnost in to za dva koraka naprej, če bi sprejeli predpise, ki bodo gledali bistveno dlje in s tem bi imeli na voljo bistveno trdnejše izhodišče. S tem besedilom pa smo storili samo en korak naprej, kar je sicer dober rezultat, ne pa najboljši možen. Besedilo bi tudi lahko bilo bistveno boljše. Hvala. Hvala. Minuto ima na voljo gospa Majsner, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Zelo čustveno razpravo imamo in v parlamentu smo redko imeli toliko opravka z lobisti kot pri tej temi. Ampak iz tega je pač treba izhajati. Celoten predlog za letališki svežen je bil zato, da bi enotni zračni prostor pripravili in da bi določene stvari izboljšali. Sveda gre za vprašanje, ali so, so predlogi dobri. Pri zmanjšanju hrupa smo naprimer slišali, da ne smemo zdravje postavljati pod vprašaj zaradi dobička. To je res, ampak če bomo pazili samo na zdravje in ne bomo dopustili, da bodo letališča delovala, potem to ni uravnotežen pristop, ki si ga želimo. Želimo si, da bi lahko bili gospodarsko uspešni in da bi Tudi ljudje nekaj imeli od tega, kar zadeva zemljsko oskrbo. Strinjam se z Matjojem Grošem, liberalizacija je bila prej že mogoča. Curih z veliko ponudniki ima dobro kakovost, Frankfurt samo dvema pa ima prav tako dobro kakovost, torej število ponudnikov ne vpliva na kakovost. Vendar nikakor ne smemo postavljati pod vprašaj standardov za usposabljanje. To bi bilo dobro še enkrat obravnavati v odboru. Hvala. Minuto tam bien, la señora Isabel Dio. Hvala. Gospa Izabel Djugon, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Torej, sveda želimo izboljšati dostopnost in delovanje letališč. To ni nelegitimno, vendar pa učinek uh, um, hrupa letal na zdravlje ljudi je nekaj, česar več ni treba dokazovati. Tukaj gre za vprašanje zdravja, tukaj gre tudi za vprašanje življenja in prezgodnje smrti. In o tem je treba razmisliti. Treba je tudi razmisliti o upoštevanju smernic mednarodne zdravstvene organizacije, ki tukaj niso upoštevane. Torej, um, zauzemamo se za previla. Uh, identična za vse, s pomočjo katerih Eh, bodo lokalni organi v stanju, da ohranijo predpise, ki so jih že sprijeli na lokalni ravni. Ne vidim, kako nam bo liberalizacija pomagala k večji konkurenčnosti teh prevozov. To bo treba še dokazati. Tudi ne vidim, kako lahko to prispeva k večji kakovosti storitev. Zato mislim, da bi bilo treba slediti mnenju eh, odbora in vrniti to poročilo v odbor. Hvala. Za minuto eh, lahko spregovori gospod Tolsas, izvolite. Ehm, hvala lepa. Tudi Med letalskimi prevozi v Uniji imamo monopol določenih prevoznikov, ki zvišujejo ceno prevozov, storitev, ki zmanjšujejo število linij in eh, povzročajo bolj intenzivno delo, zmanjšujejo tudi plače zaposlenih pri storitvah zemeljske oskrbe. Na ta način se rušijo delovnopravni odnosi. V Grčiji je skupina Legea, ki ima monopol nad trgom um, na atenskem letališču, je uh, odpustila veliko število delavcev, zmanjšala plačo delavcem in to je podjetje, ki je najpomembnejše na tem področju. Pri tem je tudi eh, bistveno znižalo kakovost opravljenih storitev. Zaradi tega je pod vprašanjem tudi varnost letalskih prevozov. Torej, delavci predlagajo, da se upošteva njihova rešitev, s katero se bodo upoštevale njihove eh, pravice. Eh, in prodajali, uh, prodajali karte, ki bodo dostopne vsem. Sedaj pa ima besedo za gospod De Grandes Pascual. Hvala, gospod predsedujoči. Po mojem mnenju tukaj obravnavamo izredno pomembno vprašanje letalskega prevoza in sicer kakovost ter eh, mnenje potnika, ki je bistvenega pomena. In dejstvo je, da moramo izboljšati kakovost teh storitev. Uh, Najprej želimo izboljšati rabo letaliških zmogljivosti in to tako, da bomo izboljšali do, sistem dodeljevanja slotov. Potem želimo tudi izboljšati um, položaj glede hrupa in omejitev v bližini letališč in hkrati želimo tudi izboljšati storitve zemeljske oskrbe. Te storitve so bistvenega pomena za uh, občutek o kakovosti storitev na letališčih se strani uporabnikov. Um, vendar pa imamo pred seboj številne probleme in poročevalec, kolega Zasada, ima popolnoma prav pri tem, ko zahteva več časa za pripravo bolj uravnoteženega stališča. In hkrati so ti predlogi, predlogi, ki ne ustrezajo eh, javnemu interesu, za katerega se moramo zauzemati v našem parlamentu. Naša politična skupina seveda ni proti odprtju za večjo konkurenčnost, ampak pod pogojem, da to ni v nasprotju z interesi delavcev. Torej, eh, seveda je treba zagotoviti večjo učinkovitost, vendar pa eh, se to ne bo zgodilo, če bomo sledili tistim, ki ti želijo, da se vse spremeni, na koncu pa se ne bo spremenilo nič. Najlepša hvala, dve minuti ima sedaj na voljo gospa Pervonš Beres. Najlepša hvala. Eh, gospod predsedujoči. V odboru za socialne zadeve smo ta predlog zelo podrobno proučili in eh, preseneča nas to, da sedaj, ko imamo tako krizo, ko se zavedamo, da je liberalizem eh, posekal celotne sektorje evropskega gospodarstva, komisija sedaj pripravi predlog, Eh, ki ga sicer opravičuje s tem, da naj bi se storitve izboljšale za uporabnika, pri tem pa bi se znižala, znižali stroški. Kar zadeva storitve zemeljske oskrbe, se nam ne zdi, da bi morali um, pri tem predlogu iti naprej. Zato smo pripravili predloge sprememb um, v želji, um, da tega ne bi jutri zavrnili, ampak da bi se sprejeli predlogi sprememb, ki smo jih izglasovali v odboru. In sicer gre tukaj prvič za vprašanje prenosa pravice zaposlenih, kadar pride do prenosa oziroma izgube licenc oziroma spremembe v storitvah. Namreč iskreno, kadar se ponudnik storitve spremeni, je treba zagotoviti, da tisti, ki Eh, so zaposleni pri teh storitvah, lahko uresničujejo še naprej svoje storitve. Tukaj govorimo o socialnem modelu, o prožni varnosti in uh, zato mislimo v našem odboru, da je treba tukaj zagotoviti koherentnost, tudi kar zadeva varnost pri delu eh, boj proti plačnemu dampingu. Zelo se bojimo, da predlog komisije, takšen kot ste ga danes dali na mizo, vodi k poslabšanju položaja zaposlenih oseb na letališčih, ki jih želite ponovno liberalizirati. Hvala. Hvala. Sedaj pa dobi besedo za minuto gospa Savisar. Ajte, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi in kolegice, gospod komisar, mislim, da je izjemno pomembno, da evropski letalski sektor zagotavlja dobre storitve, tako za potnike, kot tudi za blago. Ampak s to novo ureditvijo ne bi smeli pahniti v, v slabšo situacijo nekatere od teh akter, akterjev. Predlogi, predloga sprememb 26 in 83 je podprla večina pri enem bi zamenjali zaporedne z rednimi, pri drugem predlogu spremem pa ravno obratno. Upoštevati je potrebno vse te različne deležniki. Ko imamo na primer primer 21 tednov v zimski sezoni in podjetje želi to uporabiti in mora trikrat menjati letalo, mora uporabiti vse slote, ki jih ima, ker niso zaporedni. To še posebej velja za manjša podjetja, ki uporabljajo svoje letala maksimalno, nimajo dodatnih letal, ki bi jih lahko uporabili. Prosim, uporabite ta koncept regularnosti. Hvala, dve minuti za gospoda Pirkerja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, vprašanje je, kaj od um, storitev zemljske oskrbe pričakujejo potniki. Želijo si, da bi prtljaga čim prej prišla na svoje mesto in da bi dejansko prišla, kamor mora priti. Njim je čisto vseeno, ali bo ponudnikov 2, 5 ali 10. Gre le za to, da se opravi delo. Trenutna pravila omogočajo to prožnost. Morata biti najmanj dva. Torej, liberalizacija je mogoča, lahko so tri, lahko jih je pet, lahko jih je deset letališča v Evropi to priložnost izkoriščajo. Nekatere imajo samo dva ponudnika, druge, druga letališča imajo več ponudnikov, ampak več ponudnikov ni jamstvo za to, da vse skupaj deluje tako, kot je treba. Na Dunaju, na primer, dva ponudnika zagotavljata, da je točnost 99,6 odstotna. Pri drugih letališčih imamo štiri ponudnike, potniki pa sploh niso zadovoljni s ponujenimi storitvami. To pomeni več storitev, nujno ne pomeni več kakovosti. Kakšno je moje stališče? Trenutna pravila omogočajo liberalizacijo. Nobene dodane vrednosti ne vidim, če bi obvezujoče liberalizirali zadeve še naprej, če bi zapisali najmanj dva, najmanj štiri. Sedaj imamo najmanj dva, cilj liberalizacije je dosežen in na letališčih vidimo, da to deluje. Zato parlament pozivam, da bi jutri sledili predlogu odbora, namreč da bi zavrnili predlog komisije. Gospoda komisarja pa prav tako pozivam, da umakne svoj predlog na podlagi glasovanja tukaj. Jutaj Steinruck. Dve minute, gospa Steinruck. Hvala, tudi socialni demokrati si prizadevamo za uspešno gospodarstvo v Evropi. Vendar k uspešnemu in učinkovitemu gospodarstvu spadajo tudi dobro izobraženi, dobro plačani in dobro motivirani delavci. Današnja razprava tukaj o tem, kaj so nam povedali sindikati, o tem, kaj bi sledilo, če bi dodatno liberalizirali storitve zemljske oskrbe, potem sem razočarana če podjetje stoji pred našimi vrati. Še nikoli nisem slišala tako negativne kritike kot takrat, ko so tukaj predstavniki delavcev in ki prosijo, da jih poslušamo. Gospod komisar, ponovilo bom to, kar so povedali nekateri kolegice in kolegi. Ne vem, ali sploh veste, kaj liberalizacija na evropski ravni pomeni. Ljudje tam zunaj se bojijo za svoje delovna mesta, bojijo se, da v prihodnosti ne bodo več mogli nahraniti svoje družine, bojijo se, zato ker so njihova delovna mesta vse bolj negotova. S svojimi ukrepi skrbite za strah in za negotovost. Seveda mislite na gospodarstvo, ampak pomislite prosim tudi na ljudi. Poglejte si preprosto samo številke. Razmere na področju liberalizacije v Nemčiji so sedaj takšne, da so plače 20 odstotkov nižje. Plače pri zemljski oskrbi na letališčih v Nemčiji so 7 do 8 evrov na uro, s tem ni mogoče živeti. In liberalizacija v drugih državah je v nekaterih, je v nekaterih primerjih še bolj razvita in to ne koristi ničemor. Potrebujemo kakovost, kakovost pa zagotavljajo delavci in delavcem moramo zagotoviti ustrezne pogoje za delo, moramo jih spoštovati. V odboru za zaposlovanje smo nekatere stvari izboljšali, vendar socialisti s tem nismo zadovoljni. Želimo si zaščito nesocialnega dumpinga in dobro izobraževanje. Tiene un minuto in medio para su intervencijo. Minuto in pol ima na voljo kolega Jim Higgins. Hvala. Najprej bi rad povdaril pomen tega poročila za storitve zemljske oskrbe v evropski letališki industriji. Rad bi povdaril tudi pomen samih storitev zemljske oskrbe. Glasovati moramo zato, da bo v tem razpravljal odbor za promet. To je pomembno zato, da zagotovimo ustrezno konkurenco da in da izboljšamo kakovost storitev za potnike in za blago. Ne govorimo le o liberalizaciji sektorja storitev zemljske oskrbe, govorimo o minimalnih kakovostnih standardih, ko gre za eh, prijavo na letališču za potnike in za skrb za prtljago. Vse nas ne skrbi liberalizacija prosimo namreč eh, zgolj za tri ponudnike storitev namesto dveh. Govorimo tudi o minimalnih standardih za usposabljanje osebja ter zaščito delovnih pogojev tega osebja. Na koncu bi se rad zahvalil poročevalcu za vstrud, ki ga je vložil v svoje delo. Upam, da boste včeraj vsi, da boste jutri vsi glasovali za to, da bo o tem govoril odbor za promet. Hvala, sedaj pa kolega Liberacki. Pani predsedujoči, pani viceprezidentka. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, vem, da ste imeli dobre namene, gospod komisar, ampak pot do pekla je tlakovana z dobrimi nameni, kot rečemo radi, bi izboljšali kakovost storitev zemeljske oskrbe in to bi radi storili tako, da bi povečali konkurenčnost in konkurenco, da bi zvišali število ponudnikov storitev. Ne upoštevate pa posebnih situacij v tem sektorju, posebnih pogojev. Kaj to pomeni? Če sledimo vašemu predlogu, bi bili kontraproduktivni. Mislim, da moramo vzeti v zakup dejstvo, da če ima nek ponudnik storitev manjši delež trga, potem trpi konkurenca, trpi konkurenčnost, vedno več je vrzeli. Ljudje, ki so zaposleni, delajo manj v določenem časovnem obdobju. Delovna učinkovitost se zmanjša, omejena je. Ne vem, kako želite rešiti to težavo. Bi morda zmanjšali plače? Više število ponudnikov storitev ne pomeni večje učinkovitosti. Ničesar ne moramo zvišati tukaj. Ko govorimo o ponudnikih storitev, moramo včasih upoštevati dejstvo, da ni večjih kapacitet, v katerih bi lahko uložili te nove ponudnike. Pogovarjal sem se s protestniki, ki bi radi, da to ponovno obravnava komisija. Prosim, kolege in kolegice, prosim gospoda Higginsa, gospoda Groša, da jutri vsi glasujemo in ta dosje pošljemo nazaj v Evropsko komisijo. Na to mora Evropska komisija ponovno razmisliti o tej zadevi in pripraviti projekt, ki bo upošteval vse pravice in obveznosti vseh. Gospod Koh, ravno tako imate minuto in pol herr präsident herr kommissar! gospod predsedujoči gospod komisar kolegice in kolegi mislim da bi morali čustva pustiti ob strani in poskusiti k temu pristopiti pragmatično in objektivno nikoli še ni bil noben zakonodajni predlog potreben, če to vpliva samo dve ali tri podjetja, z pozitivnega ali negativnega vidika. Danes govorimo o tem, da bi storitve zemljske oskrbe prisilno liberalizirali za dodatna letališča, čeprav ima že sedaj vsako letališče možnost, da dovoli delovanje več kot dvema letališkima ponudikoma storitev. Nekatera se zato odločijo, druga ne in to iz dobrih razlogov, pač glede na lokalne potrebe. Zato ne smemo posegati v lokalne ureditve in če letalskim družbam grozi propad, zato ker bodo določena letališča ponujala samo dva namesto treh ponudnikov storitev, potem me to dejansko skrbi, kajti nekaj moramo potem spremeniti tudi črtanje trgovanja z emisijami v letalskem prometu je nekaj, kar bi morali razmisliti. Seveda pa ni storitev zemljske oskrbe, ki jih ne bi mogli še izboljšati. Vendar zato potrebujemo standarde, norme, izboljšano usposabljanje in dobre plače, ne pa kar samovoljno zvišanje ponudnikov storitev na omejenem trgu lepo prosim, da jutri glasujete za predlog odbora za promet. Hvala lepa. Ne, gospod Kramer, imeli ste že besedo in v časovni stiski smo. Gospa Adriana Tikao, za minuto in pol izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar. Najprej bi želela. Hvala lepa. Sedaj pa kar zadeva uredbo o hrupu. Mislim, da moramo tukaj najti ravnotežje med gospodarskimi in vidiki in vidiki zdravja. Sedaj pa kar zadeva storitve zemljske oskrbe. To bi lahko še izboljšali zato, da bi imeli višjo kakovost. Evropska unija mora biti konkurenčna, vendar liberalizacija trga ne sme obremenjevati socialnih okoliščin. Države članice morajo skrbeti za to, da bo osebje, ki zagotavlja storitve zemljske oskrbe, ustrezno zaščiteno in da bodo imeli dobre pogoje dela, tudi v okviru pogodb o zaposlitvi. Če se ugotovi, da se pojavljajo pomanjkljivosti, potem je treba zadeve urediti ali določene določbe črtati, dokler ne bo zadeva urejena. Države članice lahko prevzamejo tudi nadzor nad minimalnimi standardi, da ugotovijo, ali je osebe dovolj usposobljeno. Zagotoviti je treba čim više varnostne standarde, minimalne standarde za ponudnike letalskih storitev bi prav tako morali uvesti, kajti to je dobro za delovanje letališč. Hvala. Gospod Erik Bank ima minuto in pol na voljo. Hvala lepa, predsedujoči, dragi kolegi. Kolegi, ki so spregovorili pred menoj, so izpostavili številna vprašanja, sam bi pa se osredotočil le na eno. Zdi se mi, da je izredno pomembno regulirati te storitve, glede na to, da trenutna zakonodaja obstaja že od leta 2002 in v zadnjih letih je postalo jasno, da je zračni prostor prenasičen in da je treba izboljšati zmogljivosti. Od uh, zadnjega poročila se je povečal hrup, zaradi katerega trpijo številni evropski državljani. Sedaj je lahko že milijon življenj po Evropski uniji ogroženih zaradi tega. In številni ljudje trpijo zaradi naglušnosti in težav s sluhom. In tu ne gre samo za mladostnike, ki bi bili na rok koncertih in trpeli zaradi tega. Tako da mislim, da moramo upoštevati vsa priporočila, ki pravijo, da je primiran eh, nivo hrupa tisti, ki ne presega 90 decibelov. Trije milijoni eh, evropskih državljanov pa živijo v bližini letališč, kjer je ta omejitev presežena. Zato mislim, da je treba to, um, mm, zato predvideti bolj restriktivne predpise. Hvala lepa, spoštovani kolega. Za konec dobi besedo še gospa Kristin Deverak. Prej je nismo videli v dvorani, zato smo spremenili seznam, ampak tudi sedaj je ne vidimo. Gospa Kristin Deverak nije v dvorani in sedaj smo pred postopkom pritegnite pozornost predsedujočega. Seznam je izredno dolg in zato bomo dali besedo zgolj devetim kolegom. Več kot toliko ne bo mogoče, zato ker smo presegli čas. Prva bo gospa Lange. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, toplo pozdravljam, da smo predlagano pristojnost komisije v zvezi z pravico komisije do pregleda umaknili. Takšna pravica komisije ni v skladu z načelom subsidijarnosti. Ustrezni postopek pregleda je mm, mogoče izvajati samo na lokalni ravni, kajti upoštevati moramo interese državljanov, kot tudi podjetij, ki se ukvarjajo z letališkim prevozom. Prav tako bi morali uvajati minimalne standarde, če to ne bo oviralo delovanje letališča. Tudi kar zadeva omejevanje pravice do odločanja, mislim, da bi tukaj komisija lahko storila več slabega kot dobrega, zato to ni spremljivo. Hvala. Hvala, izrabili ste vaš čas. Kolega Cemke ima sedaj besedo. Mikro, mikro. Ja bi šel to navjonzati do diskusi o mm, trečjem projekcije, mjanovič. Najlepša hvala. Rad bi se dotaknil tretjega poročila. Poročila, ki se nanaša na storitve zemljske oskrbe. Mislim, da je to poročilo najbolj sporno, saj naša razprava je tako pokazala. Zdi se, da bi bilo odpiranje tega trga zelo dobro za potnike, ampak zastavlja se nam bistveno vprašanje, a je to sploh res? Mislim, da je najpomembnejše, da zagotovimo varnost letov in potnikov. Brez dvoma moramo biti pripričani, da več konkurence ne pomeni tudi manj kakovosti in manj varnosti. Zato je moje vprašanje naslednje. Zanima me, če je gospod poročevalec v poročilo unesel vse, zato da bi zagotovil varnost. Jim Nicholson. Beseda ima gospod Nicholson. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dva komentarja imam. Sloti so izjemno pomeni za regionalne letališče, ki so povezana z osrednjimi letališči. To je za nas na Severni Irski zelo pomembno za poslovne povezave in za druga področja. Nočemo, da to škoduje naši, našemu gospodarstvu. Drugi komentar se nanaša na hrup direktiva iz leta 2002, ki ima posebno kategorijo za nekatere letališča, ni pokrila vsa letališča in ne velja za vsa letališča tam, ker je manj eh, kot 50 tisoč potnikov, naprimer. S tem bi dali, naprimer, veliko breme na eh, prebivalce vzhodnega Belfasta, če ne bi bilo nadzora nad hrupom na tem letališču. Gospod Joao Ferreira. Gospod predsedujoči, storitve zemeljske oskrbe kažejo, kakšne so posledice liberalizacije in sicer odpusti novih delavcev, zniževanje plač delavcem plače, ki ne sledijo inflaciji, več začasnih delovnih pogodb, eh, zmanjšanje pogojev kvalifikacije in eh, zniževanje kakovosti storitev. To so posledice proste konkurenčnosti. Komisija to dobro ve. To je tudi jasno iz vseh poročil. In kaj nameravate sedaj storiti? To popraviti, eh, sprejeti predpise proti temu? Ne, še dodatno poglabljate liberalizacijo in uh, zasledujete samo dobiček. Uh, zato morajo na to biti opozorjeni tudi potniki. Potnikom ni vseeno, njihova varnost je odvisna od teh delavcev. Govornik je bil prekinjen. Gospod Brons ima zdaj besedo. Načeloma sem proti vsej zakonodaji EU, ampak najraje imam direktive, če že moram izbirati, ne pa uredbe, ki velja neposredno. Vsebina direktive iz leta 1996 o storitvah zemljske oskrbe je bila dovolj slaba že tako ali tako, saj je slabšala položaj osebja. Vse skupaj se je poslabšalo. Ta predlog uredbe bi prevedel dodatne liberalizacije, kar je morda dobro z vidika eh, financ, ampak Zavedati se moramo, da bi tukaj izgubili delovna mesta na številnih področjih. A res želimo škodovati varnosti pri spremanju in odpremi prtljage in potnikov zaradi liberalizacije storitev? To je recept za slabe delovne pogoje, za manjše plače in za manjše standarde. Hvala. Kulesku. Hvala, gospod Nikolesku. Hvala, gospod predsedujoči. Zadovoljen sem, da danes govorimo o letališčih in letaliških storitvah namenjenih potnikom in želel bi ob tej priložnosti v prisotnosti komisarja Kalasa podati predlog v zvezi z državnimi pomočmi za nudenje visokokakovostnih storitev. Najprej, letališča potrebujemo, In kar zadeva omejitev 200 potnikov, ta je izredno nizka in uh, gotovo bo to močno vplivalo na lokalno ekonomijo. Milijon potnikov bi morala biti omejitev. Če želimo zagotoviti kakovost, moramo razmišljati tudi o prihodnosti. Hvala. Gospa Karin Kadenbach ima besedo, izvolite. Sehr geehrter Herr Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar. Pred kratkim smo praznovali 20. obletnico skupnega trga. Mislim, da evropejci imajo kaj od tega. Na področju delovnih mest pa bi morali določene stvari še izboljšali. Če postavimo ljudi v središče, potem vašemu predlogu ne morem pripisati nobene pozitivne točke. Prisilna liberalizacija nikakor ne bo pozitivno spremenila položaja delavcev. Mislim, da je danes to postalo jasno. Vemo, da nas čaka plačilni dumping in tudi socialna izključenost oziroma socialna negotovost. To pa ne ogroža samo delavcev, ampak tudi druge skupine evropejcev, naprimer potrošniki kajti zaradi zmanjšane varnosti, zaradi manjše usposobljenosti delavcev bodo evropski potniki v večjem tveganju. Tudi podjetja ne bodo nič pozitivnega imela od tega in mikrofon je bil izključen. Svoj čas ste izkoristili. Sedaj dobi besedo gospa Krista Klas. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Danes lahko merimo veliko stvari, hrup v decibelih, ampak vpliv na ljudi, to je zelo težko meriti. Danes se veliko ukvarjamo z hrupom in bolj kot se ukvarjamo s tem, bolj smo občutljivi in nižji je naš prag. Pri odločanju glede hrupa moramo upoštevati minimalne ravni. Lokalne oblasti morajo še naprej določati v skladu s specifičnimi lastnosti posameznega letališča, kako bodo postopali. Vplivi so lokalni, zato morajo biti torej tudi odločitve lokalne, skupaj z lokalnim prebivalstvom. Tukaj bodo individualne rešitve na področju hrupa najboljše delovale in tudi bodo najhitreje sprejete. Lokalne odločitve, še posebej, če so posledica procesa medijacije, ne smejo biti nekaj, kar bi komisija preprosto razveljavila. Mikrofon je bil izključen. In kot zadnja, da bi besedo gospa Zita Grumaj. In s tem bo zaključen postopek. Pritegnite pozornost predsednika. Mikrofonu. Mikrofon, prosim. Okay, so, it... Sedaj deluje. Jasno je, da so izzivi, s katerimi se soočajo evropska letališča v tem vedno bolj konkurenčnem okolju izzivi, ki jih je potrebno razrešiti. Ampak glede tega predloga, ki ga imamo na mizi, se lahko strinjam s stališčem odbora za promet in skupine SND, da zavrnemo ta predlog. Predlog ne vseboje dovolj varovalk in glede pravic delavcev vemo, kako pogosto pride lahko do dumpinga, plačnega dumpinga dos, napredka ne bi smeli doseči na račun socialnega varstva. Že dolgo prosimo za boljši socialni dialog na ravni EU. Obžalujem, da tega nismo zagotovili do sedaj. Kaj želite do konec časa? S tem smo zaključili ta zelo dolg seznam prispevkov. 44 kolegov se je oglasilo in verjemite, da je tudi za predsednika bilo precej neprijetno, da je moral uh, krajšati besedo in ne dati besede tistim, ki so želeli uveljaviti modri karton in tako naprej. Sedaj pa dajem besedo podpredsedniku komisije, gospodu Kalasu da se odzove na te tako številne in tako različne prispevke. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in spoštovane poslanke. Veliko zanimivih komentarjev in prispevkov smo danes slišali. Vsem skupaj bi se vam rad za to zelo najlekterno razpravo zahvalil srca. Težko se je dotakniti vseh teh podrobnosti, S kolegi smo imeli priložno, da smo se srečali s predstavniki odbora za promet in s predstavniki drugih odborov. Moji kolegi so v teh razpravah sodelovali in lahko sodelujejo še naprej, če bo takšna vaša odločitev. Rad bi povedal tudi naslednje. To je zelo skromn, skromen predlog. Sveženje skromen. Gre za kompromis ob dveh straneh na eni strani nimamo dovolj ukrepov, da bi izboljšali konkurenčnost evropskih letališč, da bi kratkoročno rešili to razpravo. Imamo zemljevide, ki kažejo, kako bomo sredino, ta center Evrope, stisnili. Sedaj imamo priložnost, da nekaj storimo. To je ta prva stran. Sam bi rad nekaj povedal o socialnem varstvu in podobnih zadevah. Sam sem začel ta pogajanja. Imeli smo sestanek s predstavniki sindikatov. Nekako smo govorili o tem, kakšen bi lahko bil uravnotežen predlog. In določbe, za katere so prosili, smo unesli v besedilo. Če primerjamo ta predlog z obstoječo zakonodajo, imamo v tem predlogu več zelo podobnih predlogov. To je uravnotežen, skromen predlog. Govorili ste o liberalizaciji. Kaj je prava liberalizacija? Lahko bi šla precej, precej dlje. Lahko bi dali na dražbo nove slote na novi letališki stezi v Frankfurtu. Ne morete si predstavljati, kakšne zamisli imajo vse nekateri osebki tako pa sam razmišljam. Zdi se mi, da je to skromen predlog. Ne želim ustrajati pri tem, da sprememo ta svežen za kakršnokoli ceno. Ne. Odločitev je vaša. Vi se boste jutri odločili, kaj storiti s tem svežnjem. Gre za politično odločitev. Na ta svežen morate gledati kot na celoto. Ne morete preprosto vzeti nekaterih elementov ven, nekatere pa v besedilu postiti. Gre za politično odločitev. Če sveža ne boste podprli, ga pač ne boste podprli. Tako je. Slišali smo veliko različnih elementov v tej razpravi. Nekatere bi lahko obravnaval natančneje, ampak zavedam se, da imam pet minut in tega časa za govor se bom držal. Nekateri pravijo, da poskušam eh, poskrbeti za nočne lete. Sploh ne vem, odkot izhajate, odkot prihajate. Da, gospod Količek je podal zanimiv predlog glede organizacije sloto na popolnoma drugačen način, s pomočjo nove tehnologije, s pomočjo Cezarja. Res je, to je mogoče, ampak države članice so se odločile drugače. Postopoma bomo izboljšali delovanje letalske infrastrukture. In tej odločitvi bomo sledili in jo spoštovali. Bomo videli, kakšna bo vaša odločitev jutri, če ta sveže ne bo politično podprt, potem ga bomo ponovno obravnavili. To je jasno. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa bodo dobili besedo še vsi trije poročevalci mislim, da se prisotnim kolegom ne bo zdelo slabo, če glede na bogato vsebino te razprave poročevalcem damo nekoliko več časa za besedo. E, ne pretiravajte, ampak vseeno ne bomo tako strogi, kot smo ponavadi. Mislim, da smo slišali številne prispevke, na katere se boste gotovo želeli odzvati. Tako da prvi gospod Artur Zasada, ki se bo odzval kot poročevalec v tej tako pomembni razpravi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Poskušal bom biti kratek in jedrnat. Odgovoril bom na tista vprašanja, ki smo jih slišali največkrat. Nasplošno je ta razprava pokazala, kako težavna je ta tema. Naenkrat se je v razpravi, razpravi pokazalo, da je največji liberalec v tej dvorani konzervativec. Liberalec, ki je predstavljal skupino liberalcev, pa je precej konzervativen in previden. Zato sem vesel, da smo lahko pripravili toliko kompromisov. Potem, ko bo dokument poslan ponovno v odbor za promet bomo lahko končali z našim delom na področju kompromisov. Kolega Liberanski je uporabil argument produktivnosti kot glavni argument proti dokumentu. Ampak kaj je ta produktivnost? Gre za čas, ko delavec sploh nima časa za petminutni odmor za kozarec vode v osem urnem delovniku. Pred tremi tedni sem obiskal letališče Narita v Tokiu in predstavnikom tega letališča zastavil naslednje vprašanje. To je letališče, ki je bilo popolnoma liberalizirano, nobenih ovirni za ponudnike storitev. Ponudniki storitev lahko podpišajo prostotrgovinske sporazume z, eh, z letališči, Tam je devet ponudnikov storitev, tudi neodvisnih. Zanimalo me je, kaj delavci počnejo, ko ni veliko prometa. Japonci so dobro znani kot ljudje, ki spoštujejo delo. Presenečeni so bili nad mojim vprašanjem, kaj počnejo, ko imajo nekaj časa za odmor, si lahko privoščijo kakšen grižljaj, kaj popijajo, počivajo, ali pa se izobražujejo, usposabljajo. Nimajo obveznega tridnevnega usposabljanja, ne, vsak dan se izobražujejo, vsak drugi dan, vsak tretji dan, odvisno od tega, če imajo kaj prostega časa ali pa ne tekom svojega delovnika. Vprašanje varnosti, kolega Zemka je postavil to vprašanje. Seveda, to je eno od bistvenih vprašanj v tem dokumentu. Vsako podjetje, ki nudi storitve zemljske oskrbe in ki bo poterjeno v skladu z besedilom uredbe, bo moralo zagotoviti določeno mero varnosti. Podjetje bo moralo zagotoviti, da upošteva vse standarde na področju varovanja in varstva. Tema, ki zanima socialiste, zelene in tudi predstavnike skupine GUE, ter tudi predstavnike skupine e LSA.

tiene la palabra el señor Ujias. Sedaj ima besedo gospod Ujias. Grazie presidente. Hvala predsedujoči. Težko je narediti povzetek, kar je dokazal tudi kolega Zasada sedaj, sploh če imamo tako malo časa na voljo. Želel bi se zahvaliti vsem kolegom za prispevke k tej razpravi, ravno tako se zahvaljujem funkcionarjem odbora Tran in političnim svetovalcem. Želim pa povedati dvoje v zvezi z vprašanji, ki so bila izpostavljena. Najprej, kar zadeva to nevarnost, da se bo z uredbo o slotih vplivalo na mm, povezljivost na regionalni ravni. V 13. členu eh, je predvidena možnost za operaterja, da zavrne uh, predlog za nakup oziroma prodajo slota in to ravno zato, da zagotovi povezanost, eh, regionalno povezanost z velikimi letališči in to zato, da bi zagotovili zaščito perifernih območij in otočnih območij. Drugič, kar zadeva to zahtevo po eh, nizu zaporednih slotov, eh, Ta je že sedaj široko zastavljen in predlog je pripravljen tako, da upošteva zaščito državljanov. Sam zakon tu pa upošteva kompleksnost vseh interesov, ki so tu v igri. In zato mi dovolite, da eh, to omenim. Danes smo slišali številne. Eh, izraze interesov, eh, govori se o letalskih družbah, letaljih, tukaj so predstavniki eh, lobijev in tako naprej. Bodi si lobijev povezanih z določeno kategorijo, bodi si zaradi ideološke usmirjenosti. Vendar pa zaradi tega ne smemo izpustiti iz predoči glavnega interesa, zaradi katerega smo se tega sploh lotili. Uh, Mi želimo zagotoviti delovanje v interesu vseh naših državljanov in zato želim pozvati vse, da podprete besedilo o slotih, saj je izredno pomembna pravna opredelitev slotov. Sistem dodeljevanja slotov je namreč predhodno pogojen s pravnim sistemom, ki predstavlja zanje podlago in le na tak način se bo lahko zagotovilo učinkovito koriščenje slotov. In ne nazadnje, gospod predsedujoči, naj ponovim eh, zahvalo komisarju Kalasu, ki je zahtevne elemente eh, dobro proučil in tudi zauzel pogumen pristop ter se izrekel za dva od treh dosjejev, ki jih imamo pred seboj danes. Eh, res bi bilo slabo, če eh, to ne bi bilo sprijeto in če se ne bi upoštevalo mnenje Evropskega parlamenta. Gospod komisar, s to zaupnico, ki ste jo dobili v eh, tem parlamentu na začetku mandata Barozove komisije, morate nadaljevati, govornik je bil prekinjen. Uh, žal, nimamo več časa in sedaj ima besedo še gospod Leicht, Leichtfried. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar kolegice in kolegi. Kar zadeva poročilo o hrupu, tukaj ni treba veliko dodati. Če vseeno lahko nekaj povem, sem vesel, da vsi priznavajo, da je zaščita zdravja, da je zaščita zdravja prebivalcev, ki živijo v letališčih, pomembnejša od dobička. To je zelo pomembno. Upam, da se bo to izkazalo tudi na glasovanju. Še nekaj pa želim povedati v zvezi s storitvami zemljske oskrbe, zato ker imam nekaj časa. Gospod komisar, vaša politika in vaši voljni pomočniki, kot so vandalen in drugi, skrbite za to, da bodo evropejci kmalo imeli dovolj te ideologije kriza je posledica neoliberalizma. To je posledica in to je povzročilo tudi finančno krizo. To sedaj stane delovna mesta, delovna mesta, plače, gotovost in življenje. Če bo šlo tako naprej, bomo v prihodnosti priča podobnemu. Namreč, da bo standard zelo nizek. Namreč, 3 cm snega bo in to ne pomaga nikomor. Tega ne razumem. Ne razumem, zakaj so tukaj kolegice in kolegi, ki menijo, da lahko nekaj povedo ljudem, ki so potovali tisoče kilometrov, da bi tukaj protestirali. Pokazali so jim rdeči karton. Tako ne gre. To so ljudje, ki se angažirajo in to so tudi voljivci reakcija mora biti takšna, da jutri zavrnemo direktivo o storitvah zemljske oskrbe. Hvala. Hvala, gospod Landalen, je prosil za besedo, postopkovno vprašanje. Hvala, gospod predsedujoči. Gre za osebno zadevo. Gospod Lehtfried me je imenoval za pomočnika komisarja. Imel sem svoja stališča, bil sem za liberalizacijo. Govorite pa o vseh stvarih, ki naj bi bile slabe za zaposlovanje in tako dalje. To ni res. V Skipolju imamo sistem, ki uspešno deluje in sam se ne strinjam s tem. No to ni postopkovno vprašanje, to je legitimno mnenje, ki ste ga izrazili, vendar eh, to ni primeren čas za tako mnenje. Dejansko smo imeli precej razgibano razpravo in zato bi se želel zahvaliti predvsem kolegom, ki so bili prisotni od začetka do konca. Mislim, da je to res uh, v veliko čast našemu zboru, da ste nekateri ostali tukaj skozi potek celotne razprave, ki je bila tako zelo dolga In zato se zahvaljujem tudi gospodu komisarju za njegovo prisotnost in za odgovore. Torej, glasovanje o tej temi bo potekalo jutri o povdne. Sedaj pa gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Mislim, da se sedaj gospod komisar poslavlja. Predstavniki komisije se zamenjujejo za naslednjo točko, ki jo imamo na dnevnem redu in to je priporočilo gospe Ani Podimata o okrepljenem sodelovanju na področju davka na finančne transakcije. To je še ena tema, ki je izredno zanimiva in za katero se je na seznam upisalo zelo veliko govornikov, kar ni zelo pogost slučaj. Sedaj damo najprej besedo gospe Podimata. Ani, šest minut imate na voljo in lahko jih uporabite, kot želite. Lahko recimo govorite najprej štiri minute in predstavite vaše priporočilo.